daje besedo govornikom in če predsedujoči reče dragi gospod ta in ta draga gospa, prosim, da me ne cenzurirate in da ponovite, kar sem dejal, kaj ti, to je pač moj namen. Vidimo se zopet jutri ob devetih.